Dobro večer. Pozdravljeni v Bruslju, sem Mark Rogerson. Kampanja je konec. Glasovi so bili oddani in odvil se je demokratični proces. Več kot 150 televizijskih kanalov je sedaj povezanih sem, da vam pokažemo rezultate. Sedaj vam bomo predstavili rezultate udeležbe, prve rezultate in pogled. Okay politične podobe naslednjega parlamenta. Slišali bomo tudi mnenje političnih vodij v Evropi. V Berlinu imamo predsednika parlamenta gospoda Petringa. V Bruslju je Jozef Dol, predsednik skupine EBPED. V Berlinu je tudi Martin Schulz, predsednik socialistov. Za zelene je z nami gospod Kon Bendit, ki se nam bo pridružil iz studija v Parizu v Parizu je tudi Francis Wurz, predsednik nordijske zelene levice. Čez nekaj minut bodo novinari lahko postavljali svoje vprašanja politikov. Sedaj pa začnimo z nekaj številkami in dejstvi. Kakšna je bila odeležba in kakšni so rezultati? Z mano je predstavnica Evropskega parlamenta oziroma predstavnik. Euh, Dobro večer, Mark. Lepa hvala in lepo prisrčni tukaj. Preden preidemo k rezultatom, pa si poglejmo najprej volivno udeležbo. Torej, volivna udeležba in rezultati temelijo na javnomnenjskih raziskavah inštituta DNS. Izhajajo delno iz. Uh, javnomnenjskih raziskav, delno pa iz vprašanj, ki so jih postavili voljivcem. Sedaj si bomo pogledali številke. Donc, euh, voilà, torej 43,39 odstotna volivna udeležba. To pomeni en odstotek manj kot volivna udeležba, ki smo jo imeli leta 2004 oziroma o kombinaciji z volitvami leta 2004 in 2007. Sedaj pa predhodni rezultati, kar se tiče razdelitve sedežev. rezultati bodo tekom večera vedno bolj natančni. Torej, prve ocene. Na ekranu vidite posamične politične skupine. Evropska ljudska stranka 263 do 273 sedežev, potem socialisti od 155 do 165 sedežev. Potem Alde, liberalci od 78 do 84 sedežev, zeleni med 52 in 56 sedežev. Potem Združena levica 33 do 37 sedežev, potem Evropa nacij od 33 do 37 sedežev, Indem od 15 do 19 sedežev. To so, do sedaj, do, to so rezultati do tega trenutka. Sedaj pa nazaj k Marko. Hvala lepa. Omeniti moram tudi, da je z nami Graham Watson, predsednik skupine ALDE. Prej sem ga izpustil, se globoko upravičujem. Ampak Pojdimo v Berlin, predsednik Evropskega parlamenta Hans-Gert Pöttering je tam. Gospod predsednik, kaj menite o rezultatih? In kaj menite o pričakovanju podobi parlamenta? Torej, najprej bi se rad vsem državljankam in državljanom prisrčno zahvalil vsem tistim, ki ste sodelovali pri volitvah v Evropski parlament. Vemo seveda, da bi lahko bila volilna udeležba še boljša. In zaradi tega moramo premisliti, kako bi lahko to v prihodnjih letih dosegli. Potrebujemo boljše sodelovanje med poslanci, političnimi skupinami in mediji. Vsekakor bo to tema, s katero se bomo v prihodnosti še zelo pozorno ukvarjali z velikim veseljem ugotavljam, da so proevropske politične skupine, kot so Evropska ljudska stranka, socialni demokrati, liberalci, pa tudi zeleni, dosegle dobro proevropsko večino. In rad bi pozval, da ostanemo strnjeni in da si prizadevamo za to, da bi Evropsko unijo popeljali v dobro prihodnost tudi od tistih strank, ki niso proevropsko usmerjene, pričakujem, da bodo objektivne in da bodo sodelovali z vsemi v Evropskem parlamentu. Čestitam tudi vsem izvoljenim poslancem. Gospod Petering, hvala lepa. V Bruslju pa je z nami gospod Jozef Dol, predsednik skupine EPPED. Jozef Dol, kaj menite o notrošnjem večeru? Pour le groupe PPEDE, Za politično skupino EPPED je to prekrasen večer. Prisrčno se zahvaljujem voljivkam in voljivcem, ki so nas podprli. Zlasti se zahvaljujem eh, članom naše politične skupine, ki so se zelo zauzeli. Zahvaljujem se tudi voljivcem. Če si pogledate številke za našo politično skupino, potem sem lahko samo zadovoljen socialisti so danes nekoliko izgubili. Well, Dobro, sedaj pa v Berlin. Odziv na novico, da so socialisti nekoliko izgubili. Martin Schulz, predsednik socialistov, prosim. Schulz, Gospod Schulz, ali me slišite v Berlin? Ja, ja. ah, ja slišim vas. Dobro, ali bi pokomentirali rezultate in obete, kakršni se nam obetajo sedaj? Ja, zagotovo je to zelo žalosten večer za socialno demokracijo v Evropi. Izjemno smo razočarani. Pričakovali smo boljši rezultat. V nekaterih državah članicah so se volitve dobro končale za nas, v drugih pa zelo slabo. Trpimo tudi zaradi tega, da smo se morali v nekaterih državah soočiti z velikim porazom zaradi notranje politične situacije v teh državah. Vendar pa lahko rečemo, da je za nas to večer z grenkim priokusom. Raje bi komentiral boljši rezultat, ampak v demokraciji je potrebno sprejeti to, kar nam voljivci namenijo. Naše teme bodo ostale iste. Socialna Evropa je potrebna bolj kot kdajkoli prej. Potrebujemo regulacijo trgov, potrebujemo zauzemanje za boj proti podnebnim spremembam. Poleg tega pa je potrebno dati prednost socijali, pred svobodnim trgom. Imeli bomo sicer šipkejšo osnovo kot v prejšnjem mandatu, vendar pa bomo še naprej skušali uresničiti socialno agendo. To je naša naloga. Zato bomo najbrž na koncu imeli 180 mandatov ali nekaj več in na osnovi tega bomo lahko zagotovo dobro delali. Martin Schulz, hvala lepa. Tokrat zagotovo ne bom izpustil Grema Watsona. Graham, kaj menite o trenutnih rezultatih? Pozdravljam jih, previdno, vseh rezultatov še nimamo, ampak zdi se, da bo skupina liberalcev v novem sklicu parlamenta približno enako velika kot v prejšnjem parlamentu. To pomeni, da bomo še naprej držali ravnoteže med levico in desnico, še vedno bomo tista sila, ki odloča izjiv večino glasovanj in še naprej bomo zagotavljali trdno proevropsko silo v središču naše hiše. Rezultati se nekoliko razlikujejo med državami, ampak zadovoljen sem, da so liberalni demokrati bili uspešni povsod po Evropi. V splošnem je udeležba nižja. Zdi se, da nobeni skupini ni uspelo spodbuditi voljivcev. Tukaj bi bil nekoliko previden. V moji državi je udeležba najvišja, takrat, ko so ljudje jezni. Ljudje imajo pravico voliti, to je zelo pomembno. Če želijo to pravico izkoristiti, je odvisno od njih. Vendar sam bi storil tri stvari, da bi rešil to, ta problem. Na kratko, vsi komisarji bi morali biti imenovani izmed poslancev Evropskega parlamenta. Drugič, poskrbel bi, da izvolimo določen odstotek poslancev na vse evropskih volitvah in poskrbel bi za to, da bi kanal Euronews imel mandat za pokrivanje celotne Evrope. Tako bi bili bolj povezani z voljivci in z izidom volitev. Dobro. Opazujem tudi Pariz, ampak zdi se, da Daniel Cohn-Bendit še ni tam. V tem primeru dajemo besedo Francisu Vrcu. Za njega vem, da je v studiu, zato ga prosim, da poda svoje mnenje o trenutnih dogodkih. Oui, bonsoir. Uh, je d'abord. Dobro večer. Mislim, da je število nevoljivcev še zraslo in mislim, da je to kriza zaupanja. To je kriza državljanov in tega se moramo zavedati. Populistične in eh, desničarske stranke so se zelo dobro odrezale. To bo za nas, za levico, velik izziv. Ni nam še uspelo ponuditi odgovorov na vprašanja, ki jih imajo naši voljivci. Za mojo politično skupino, za Evropsko levico, moram povedati sledeče. Sedežev smo dobili manj, ampak relativna teža ostaja ista. v nekaterih državah, na Cipru, na Portugalskem, v Nemčiji in v nekaterih drugih državah članicah smo dobili nekoliko manj sedežev, v drugih pa smo eh, dobili več sedežev. V Italiji še ne vemo, kakšen je rezultat, ampak nasplošno gledano mislim, da bomo ohranili svojo težo v Evropskem parlamentu. Mislim, da moramo delati še naprej, morda ne nujno tako, kot eh, je eh, to povedal gospod Petren, ki ga sicer izredno cenim. Ampak obstaja eh, prepad med tistimi, ki so za in proti Evropo, je povedal gospod predsednik, ampak sam sem kritičen do Evrope, sem za Evropo, ampak sem vendarle kritičen. Vse politične sile morajo to vprašanje vzeti zelo resno in morajo najti odgovore. Hvala lepa, Francis Wurz. Prakor so mi povedali, da bo Daniel Cohn-Bendit z nami čez nekaj minut. Dobro, kampanjo spremljajo tisoči novinarjev po vsej Evropi in veliko jih je tudi tukaj. Vprašanja bodo postavljali s pomočjo našega zastopnika Žame Due. Voilà, je vais vous demander de... Hvala lepa, Mark. Rad bi vas prosil, da dvignete roko, če želite besedo, potem pa boste lahko postavili vprašanje in eh, sicer v francoščini, angliščini ali nemščini. Prosil vas bom, da se predstavite. Povejte nam tudi, komu postavljate vprašanje. Predsedniku parlamenta ali vodjem političnih skupin. Kdo želi besedo?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 Žal mi je, ampak videti je, da nihče ne želi zastaviti vprašanja. Aha, ampak tam vidim, da je nekdo, ki želi postaviti vprašanje. Eh. Imamo vprašanje za gospoda Davla. Prihajam iz Italije. V Italiji se postavljajo pomembna vprašanja. Kdo bo prihodni predsednik Evropskega parlamenta. Mauro, ma, ma, gospod Mauro je zelo močen kandidat. 14. Euh, julija bomo o tem glasovali. Imamo dva kandidata iz strani EPP, gospoda Buzeka in gospoda Maura. S gospodom Maurom in s gospodom Buzekom smo se odločili, da se bomo o tem vprašanju pogovarjali po volitvah, torej za razpravo bomo začeli jutri. Če ne bomo našli rešitve, potem bo odločila demokracija. Ko sem se sam potegoval, smo imeli štiri kandidate in takrat je odločitev sprejela demokracija. To je zadnja možnost, ampak o tem bomo začeli razpravljati jutri. Hvala lepa. Naslednje vprašanje, prosim. Just Wait for the micro. Simon, počakajte samo na mikrofon. V redu. Simon Taylor, European Voice. Vprašanje za gospoda Šulca. Zakaj menite, da je skupina socialistov doživela tako porazen rezultat? Pričakovali ste 200 sedežev, pa še to bi bilo razočaranje. Zakaj menite, da je rezultat tako slab? Kaj ti od finančne in gospodarske krize bi pričakovali, da bodo socialisti imeli boljše rezultate? Äh, Videli smo, da so bili rezultati v različnih državah Evropske unije izjemno različni. Veliko vlogo pri tem je igrala notranje politična situacija. Socialistična politična skupina je dosegla slab rezultat, ker so se slabo odrezale številne politične stranke v posameznih državah članicah, tudi recimo v Nemčiji. In mislim, da bi bilo dobro, če v naslednjih tednih pripravimo podrobne analize in sicer glede na situacijo v posameznih državah. Natančno si moram ogledati recimo Mačarsko, Veliko Britanijo, Nemčijo, Francijo in pri vsaki posamezni državi bomo ugotovili, da obstajajo zelo specifični razlogi za ta rezultat, ki pa niso neposredno povezani z delom v Evropskem parlamentu. Torej, za nas je to težek večer. To je moja izjava. Merci beaucoup. Dankeschön. Nächste Frage, bitte. Hvala lepa. Naslednji, prosim. La prochaine question. Yes, please. Prosim. Udo van, Udo van Kampen, ZDF. Udo van Kampen, CDF. Imel bi vprašanje za gospoda Watsona. Ali bi liberalci in socialisti poskušali skupaj preprečiti ponovno izvolitev gospoda Barosa? Tukaj sem. Mislim, da se moramo združiti in sprejeti odločitev. Pripravljeni smo se pogovarjati z vsemi drugimi političnimi skupinami in razmisliti o možnosti ideološkega političnega sodelovanja v teku tega mandata. Smo proti novemu tehničnemu sodelovanju med različnimi političnimi skupinami. Evropa in naši državljani so se odločili za določen parlament, izvolili so ta parlament in zaradi tega bi morali spoštovati rezultat ta, teh volitev in izoblikovati ideološko koalicijo v tem parlamentu. Zato si bom prizadeval jaz in mislim, da se s tem strinjajo tudi moji kolegi. Merci. Qui pose la question suivante? Lep. Kdo bi imel naslednje vprašanje, prosim? Prosim, če ostanete. Švedska televizija za vse voditelje skupin. Kako nizka je lahko volilna udeležba na volitvah za Evropski parlament? Kdaj se bo treba vrniti na sistem, ko nacionalni parlamenti izvolijo poslance za Evropski parlament? Začeli bomo z gospodom Pöteringom v Berlinu. Gospod Petering, želite odgovoriti na to vprašanje? Ali lahko, prosim, ponovite vprašanje? Imamo tehnične težave. Ali lahko še enkrat zastavite svoje vprašanje? Z mikrofonom tokrat, prosim. Äh, äh, Prihajam iz švedske televizije. Kako nizko mora pasti volivna udeležba, da se bomo vrnili k staremu sistemu, ko nacionalni parlamenti izvolijo poslance v Evropskem parlamentu. Eh. Naj povem, da se mi zdi to vprašanje zelo nerazumljivo. Seveda moramo dvigniti volivno udeležbo. Ampak, da bi nacionalni parlamenti morali voliti evropske poslance, ta zamisel se mi zdi nesprejemljiva. Že v svoji uvodni izjavi sem povdaril, da obžalujem dejstvo, da je volivna udeležba tako nizka. Poslanci, stranke in mediji in k tem sodi tudi tisti, ki je postavil vprašanje, morajo razmisliti o tem, kako bi lahko izboljšali poročanje o Evropskem parlamentu in to ne samo v času volitev in na volivni večer, ampak v celotnem petletnem obdobju. To je odločilno vprašanje. In upam, da bomo to stanje izboljšali naj spomnim še na to, kar mi je postalo jasno v zadnjih tednih. V zadnjih 35 letih je bila volivna udeležba v ZDA pri vseh volitvah pod 35 odstotkov. Na to sem želel opozoriti in naša skupna naloga je, da politiki in mediji zagotovijo, da v naslednjih petih letih poročanje poteka na trajni in konstantni ravni. Če bomo to storili skupaj, politiki in mediji, potem sem prepričan, da bomo dosegli tudi boljšo volivno udeležbo leta 2014. Hvala lepa, gospod predsednik. No, že, že dirajo exactno la même chose, kadi. Gospod Dol, ja, rečem lahko povsem isto kot predsednik parlamenta. Pa še tole bi rad dodal. Res je, da moramo veliko tesneje sodelovati z nacionalnimi parlamenti. V Evropski ljudski stranki že dve leti in pol zelo tesno sodelujemo z nacionalnimi parlamenti vendar pa je potrebno še tesnejše sodelovanje. Tudi v času kampanje sem ugotovil, da nacionalni poslanci niso vedno seznanjeni s temami, s katerimi se ukvarjamo v Bruslu. Potrebno jih je seznaniti s temi temami takrat, ko njihovi ministri odločajo o teh zadevah v Bruslu. To je naš cilj, cilj Evropske ljudske stranke. Gospod Šulc, izvolite. Želite podati tudi svoje mnenje. Predsednik Evropskega parlamenta je povedal vse, kar lahko o tem rečemo. Samo še nekaj kratkega. Ne vem, zakaj ljudje ne volijo in to bi morali preučiti. Ampak moje mnenje je, da ne vidijo povezave med oddanim glasom, in obliko institucij, za katere volijo. In mislim, da če bi bila večja povezava med oddanim glasom in rezultatom v smislu sestave Evropske komisije, oblikovanjem večine v Evropskem parlamentu in tako naprej, potem bi več ljudi morda volilo. Zato menim, da bi morali izglasovati oziroma izvoliti določeno število ljudi na vse evropski ravni in o tem bi morali imeti razpravo. Prav tako pa bi svet morali prositi, da komisarje izbere med evropskimi poslanci, zato da bomo imeli jasno povezavo med administracijo in državljani. Hvala lepa, sedaj pa gremo v Pariz, gospod Vrc. Eh, Hvala lepa. Vsak Od nas vsak poslanec je vodil intenzivno kampanjo in vsi smo se srečevali s številnimi ljudmi. Govorili smo z ljudmi in ugotovili smo, da se voljivci želijo z nami pogovarjati o Evropski komisiji, o večini v Evropskem parlamentu in tako naprej. Sprejeti moramo idejo, da liberalizacija javnih storitev, prioriteta konkurence, težka situacija na trgu dela pridajo do ljudi na takšen način, če ne vidijo nobene prave perspektive in potem se vprašajo, saj Zakaj bi volili, saj to nikakor ne bo spremenilo politike? Poglejmo Francijo. Pred štirimi leti se je večina odločila proti ustavni pogodbi, pa ne ker bi bili proti Evropi, ampak ker so bili proti liberalni usmeritvi. Kaj se je zgodilo? Predsednik republike je potem našel pot, da je vendarle možno uveljaviti Lizbonsko pogodbo, to je različica ustavne pogodbe, in sicer preko parlamenta, pri čemer so bili rezultati referenduma ignorirani in nekateri pravijo, da pravzaprav to ničesar ne, do, ni, ničesar ne pomeni in da voljivci raje ostanejo doma. Hvala lepa, gospod Vrc. Ima še kdo kakšno vprašanje? Prosim. E la radio punto radio euronet ma question s'adresseo radio punto radio euronet imel bi vprašanje za predsednika parlamenta in pa za predsednike političnih skupin. Kako je z Lisbonsko pogodbo? Kako bo s tem v naslednjem zakonodajnem obdobju? Ali se bo parlament dejansko potrudil za to, da bo Lisbonska pogodba sprejeta? Če ne, kaj se bo zgodilo? gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil za to vprašanje. Uvodoma želim povedati tudi, da je bilo dogovorjeno, da bomo za ta razgovor namenili 35 minut. Kasneje imam še druge obveznosti, torej se že unaprej opravičujem. Sedaj pa k odgovoru na to vprašanje. Lizbonska pogodba je pogodba ki smo jo pripravljali skupaj z ustavno pogodbo deset let, torej že od časa pogodbe iz Nice. To je bilo decembra 2000. Ta pogodba bi omogočila Evropski uniji, da bi bila bolj demokratična, bolj pregledna in da bi lažje delovala. In storil bom vse, kar je v moji moči, da bi ta pogodba stopila v veljavo. Kaj te potrebujemo jo za močno in demokratično Evropo? Danke schön, Monsieur Doll. Hvala lepa, gospodar. Euh, Mislim, da moramo storiti vse, kar je v naši moči, da ta pogodba stopi v veljavo kar se da hitro. Seveda pa bomo počakali na referendum na Irskem in tudi na podpise, ki še manjkajo v nekaterih državah članicah. Vendar pa bomo storili vse, da bi ta pogodba stopila v veljavo. Tudi parlament bo s tem dobil več pristojnosti. To smo jasno povedali tudi v svoji kampanji. Gospod Vurc. Pogosto nam je bilo zastavljeno vprašanje, kakšno moč ima sploh Evropski parlament. To vprašanje slišim vedno znova. Gospod Vurc, rad bi dejal naslednje. Vem, da sva zelo dobro sodelovala. Ampak, če bi bili francozi res proti Evropi, tako kot ste vi dejali, in če francozi res zaradi tega ne bi šli na volišča, Ne, mislim, da temu ne bi bilo tako. Mislim, da bi šli na volišča in bi glasovali proti Evropi. Naša kampanja je temeljila na našem delu v zadnjih petih letih in na naših načrtih za prihodnost. Če nam je uspelo dobro sodelovati tudi s francoskim predsedstvom pri pomembnih temah, Je to dobro, ja, seveda pa obstajajo še problemi, kot ste dejali, in skušati moramo najti rešitev za izhod iz te krize. 500 milijonov potrošnikov to je velik notranji trg in ljudje pričakuje konkretne rešitve za izhod iz te krize. Prav imate, nekateri so obupani, tudi s tistimi smo govorili, ampak sedaj se moramo združiti na evropski ravni in najti izhod iz krize. Hvala lepa, gospod Dol. Vem, da bodo nekateri gostje tiskovno konferenco morali hitro zapustiti in zato bi rad še enkrat dal besedo gospodu Šulcu, Watsonu in Vurcu, da podajo svoje odgovore. Gospod Šulc, prosim. Upam, da bo Lizbonska pogodba stopila v veljavo. Potrebujemo jo bolj kot kdajkoli prej. Naloge, ki jih mora izpolniti Evropska unija, bo veliko lažje izpolnila s pomočjo Lizbonske pogodbe, veliko težje pa bo to storila na osnovi pogodbe iz Nice. Rad bi izkoristil to priložnost in izpostavil še nekaj, kar mi povzroča velike skrbi. Evropski parlament je ena izmed najmočnejših inštitucij in predstavlja čez nacionalno inštitucijo odločamo o zakonih, ki veljajo za državljanke in državljane v 27 državah članicah. Če bo Lizbonska pogodba stopila v veljavo, bo še 80 drugih področji spadalo v postopek soodločanja in torej v pristojnost Evropskega parlamenta. S tem bo Evropski parlament še močnejši. Če je torej Evropski parlament vedno močnejši in če volilna udeležba vedno znova upada in če je rezultat evropskih volitev odvisen od notranje politične situacije, ki sploh ni povezana z evropsko politiko, recimo, V Veliki Britaniji mislim, da se ni glasovalo o evropski politiki, tudi na mačarskem ne. To sta zgolj dva primera. Torej, če je situacija takšna, potem se je danes zvečer zgodilo več, kot si lahko v tem trenutku sploh predstavljamo. In o tem bomo morali govoriti. Smo v krizi verodostojnosti. Vprašanje švedskega novinarja, na katerega je gospod Petering pravilno odgovoril, kaže, da obstaja duh renacionalizacije v Evropi. In to vprašanje je pokazalo, da moramo razpravljati o verodostojnosti in pa o verodostojnosti, ki nam jo dajajo volitve, volilna udeležba. In združiti se moramo, če nam to ne bo uspelo, potem se bomo znašli v težkih časih. Za skromnimi sredstvi, ki so mu na voljo kot poslancu, bom skušal prispevati k tej razpravi v prihodnem mandatu. Gospod Watson. Mislim, da bi Evropa delovala bolje, če bi Lizbonska pogodba bila v veljavi. Mislim pa tudi, da naši državljani ne razmišljajo o pogodbah. Želijo, da Evropa deluje in poskrbeti moramo za to, da bo delovala. Vemo, kaj se je zgodilo lani avgusta. Mobilizirali smo evropsko solidarnost, da smo preprečili udor Rusov v Gruzijo. Septembra smo jo mobilizirali za banke, novembra in decembra smo jo mobilizirali za to, da smo dobili dobre politike za boj proti podnebnih spremembah. To želijo ljudje videti. In če jih lahko prepričamo, da Evropa deluje, potem bodo morda glasovali za pristojnosti v pogodbi, ki si jih želimo. In še gospod Vorc. Mislim, da imamo nesporazum. Kadar govorimo o Lizbonski pogodbi in o evropskih pogodbah, imamo na eni strani institucionalne ukrepe in pa pristojnosti parlamenta. Nimam nič proti temu, da Evropski parlament dobi več pristojnosti. Nasprotno, to se mi zdi odlično. Ampak tu je še en sestavni del evropskih pogodb in to je to, česar številni državljani ne želijo. Namreč socialni model in pa liberalno gospodarstvo. Pre nekaj dnevi sem slišal izjavo Eurogrupe gospoda Junkerja. Sam je dejal, Sledeče opozoril je vodilne politike, dejal je, da vstopamo v veliko razpravo o evropskem gospodarstvu in socialnem modelu in to bo eksplozivna razprava in to je jedro vsega. Ne moremo samo reči, da moramo kolikor se le da hitro ratificirati pogodbo, vedeti moramo tudi to, kaj je problematično v Lizbonski pogodbi in v drugih pogodbah za državljane. Dejansko sem proevropski, ne glede na to, kaj meni Jozef Dojl. Mislim, da moramo voditi to razpravo in tej razpravi se ne smemo izogniti. Kakšen bo gospodarski in socialni model, ki si ga večina evropejcev želi? Če bi v tem smislu morali spremeniti pogodbe, potem bi morali te spremembe tudi sprejeti in tako bi se zopet lahko navezali na javno mnenje. Euh, Želi predsednik Evropskega parlamenta za zaključek še kaj povedati, sicer bomo zaključili s tiskovno konferenco. Ja, äh, Rad bi se še enkrat zahvalil državljankom in državljankam in državljanom, ki so se udeležili evropskih volitev. V Evropskem parlamentu imamo veliko proevropsko večino in to pozivam da do, to večino pozivam, da dobro sodeluje v interesu Evrope. Ustvariti moramo evropsko javnost in pozivam evropske politične družine in pa nacionalne stranke, da sodelujajo z Evropskim parlamentom in da skupaj najdemo rešitve. Pozivam tudi medije, naj podelijo evropskim temam tisto mesto, ki jih zaslužijo v medijih. Še enkrat lepa hvala za to razpravo in lepo pozdravljam Brusel. Hvala lepa, gospod Pöttering. Uh, to so besede predsednika Pötteringa in s tem zaključujemo to posebno oddajo iz hemicikla v Bruslju. Še enkrat pa si oglejmo, kakšna bo nova podoba parlamenta in zato potrebujem svoje očala, kajti velik zaslon je nekoliko oddaljen. GUA NGL 33 do 37, socialisti 155 do 165, zeleni 52 do 56, skupina ALDE 78 do 84, EPP 263 do 273. UEN 33 do 37 in DEM 15 do 19 in drugi 83 do 89. To bo zelo zanimiv sklic parlamenta. Zahvaljujem se političnim vodjem v Bruslju, Berlinu in Parizu. Hvala tudi naši tehnični ekipi v Evropskem parlamentu, ki je omogočila to oddajo in hvala, da ste bili z nami. Lahko noč. thank you